podpredsednice komisije. Bi želela dati besedo gospodu Viliju Sevdalu. Najlepša hvala. Gospa predsedojoča, članice in člani Evropskega parlamenta, Najlepša hvala za to možnost, ki jo imam, da vam predstavim stališče Evropske unije in pa zadnje dejavnosti v zvezi s Sirijo in sicer v imenu visoke predstavnice Ashton. Evropska unija obsoja povsem nesprejemljivo večanje eh, nasilja v Siriji. Sedaj je nastopil trenutek, ko moramo vsi govoriti z enim glasom in zahtevati konec eh, prelivanja krvi in pa demokratično prihodnost za eh, Sirijo. Evropska unija je med prvimi, ki je zahtevala eh, močno okrepanje se strani Združenih narodov. Vsi smo razočarani nad tem, da varnostnemu svetu Združenih narodov ni, sprej, ni uspelo sprejeti Eh, resolucije zaradi veta Rusije in Kitajske. Eh, v soboto je po eh, glasovanju visoka predstavnica še enkrat povdarila, da bo Evropska unija še naprej podpirala vse napore Arabske lige in je še enkrat pozvala vse članice Varnostnega sveta Združenih narodov, da prevzamejo svoje odgovornosti. Kriza v Siriji je in bo ostala med prioritetami našega dela. Zunani ministri Evropske unije bodo ponovno govorili o tem 27. februarja. In Evropska unija in visoka predstavnica bosta še naprej izvajali pritisk na sirske organe. Sedaj je najpomembnejše ustaviti represijo režima in pa vedno hujše nasilje. V skladu z načrtom Arabske lige je bistvenega pomena, da režim eh, osvobodi politične zapornike in da iz mest odpokliče vojsko in pa tanke, ter da omogoči neodvisnim opazovalcem in medijem, da prosto protujejo in poročajo o razmerah v Siriji in zato Evropska unija tesno sodeluje z Ligo arabskih držav in z drugimi akterji z namenom iskanja mirne rešitve. Visoka predstavnica je povdarila ključno vlogo eh, regionalnega sodelovanja in pa eh, pomen vodstva Arabske lige. Z El Arabijem se je pogovarjala, torej generalnim sekretarjem, o naslednjih korakih in o tem, kako podpirati eh, napore Arabske lige za reševanje krize. Govorila je tudi z eh, generalnim sekretarjem Združenih narodov, Bankimunov, s eh, turškim zunanim ministrom in s številnimi drugimi voditelji z istim ciljem. Evropska unija pozdravlja napore Lige arabskih držav, da se poveča mednarodni pritisk na sirski režim. V, Voditeljstvo Arabske lige je pri tem ključnega pomena. Zaradi vedno večjega nasilja proti ljudem Sirije se je liga 12. februarja odločila, da bo prekinila z eh, opazovalno misijo. In eh, Varnostni svet Združenih narodov naj bi izdal skupno rezolucijo, da eh, bi mirovne sile nadzorovale Eh, nadzorovale pre, eh, prenehanje sovražnosti. In uh, Arabska li, liga se je tudi dogovorila, da se bodo prijatelji Sirije srečali v Tuniziji 24. v Tuniziji. To zelo pozdravljamo. Ta sestanek v Tuniziji bo priložnost uh, doseči mednarodni dogovor o Siriji. To bo omogočilo tudi oblikovati predloge, s katerimi bo mogoče uh, ustaviti prelivanje krvi in poiskati izhod iz sedanje krize. Nobenega dvoma ni, da bo visoka predstavnica aktivno sodelovala v tem delu. Visoka predstavnica je tudi eh, ponudila znanje Evropske unije na področju sankcij in je podarila, da moramo svoje delovanje eh, skladiti tudi z eh, opozicijo. Delo se mora nadaljevati na ravni Združenih narodov, vendar moramo iskati podporo partnerjev, tako da se bo varnostni svet lahko vrnil k temu vprašanju v doglednem času in da se bo lahko dogovoril o eh, močni, odločni resoluciji v zvezi s tem. In vis, visoka eh, predstavnica je izrazila upanje, da bo ta cilj dosežen. Sporočilo Rusije in Kitajske je jasno ne smejo ostati na napačni strani zgodovine. Mednarodna skupnost ima odgovornost, mora ustaviti ta ubijalski stroj režima. Prejšnji eh, ponedeljek na razpravi na Generalni skupščini eh, Združenih narodov je večina držav članic Združenih narodov obsodila nasilje in pa kršitev človekovih pravic v Siriji. Visoki visoka komisarka za človekove pravice je rekla, da je Asadov režim popoln, popolnoma ne uspel pri, svoj, pri izvajanju svoje obveznosti, da bi zaščitil prebivalstvo eh, pred eh, nasiljem in pa zločini proti človeštvu. Eh, Svet za človekove pravice Združenih narodov bo na naslednjem sestanku moral tudi obravnavati ukrepe proti Siriji. In treba razmisliti tudi o pomoči sirijskim ljudem. Komisija pripravlja tudi načrte na področju humanitarne pomoči. Bilateralno sodelovanje s sirijskim režimom je suspendirano, ampak komisija in služba za zunanje delovanje še naprej podpira sodelovanje z nevladnimi organizacijami, z organizacijami civilne družbe v Siriji organizacijami za človekove pravice ter se palestinskimi begunci. Situacija v Siriji zahteva od Evropske unije eh, tudi nadaljevanje svoje prisotnosti preko misij in eh, ravno eh, tako mora ostati naša delegacija na mesto, to od nas pričakuje tudi sirijska opozicija. Pre preprečiti je treba nekaznovan, nekaznovano nasilje nad eh, prebivalci. Ljudje v Siriji ne smejo ostati sami. Eh, tesno sodelovanje poteka med misijami v Damasku. Eh, pripravljajo se tudi načrti in podobni ukrepi se sprejemajo tudi glede sosednjih držav. Ne nazadnje, EU še naprej sodeluje z opozicijskimi skupinami v Siriji. Bistvenega pomena je, da zagotovimo, da bolj usklajeno delujejo in da se na ta način prepriča sirijsko ljudstvo, da je njihovo delovanje, eh, da je njihovo delovanje korisno in da se tako zagotovi mir v Siriji. Visoka predstavnica je ponudila podporo EU Arabski ligi pri njenem eh, delu Eh, združevanja sirijskih opozicijskih eh, skupin in eh, pri njenem naporu zagotoviti tranzicijo. In zahvaljujem se vam tudi za vašo podporo v zadnjih mesecih. Izjave v Evropskem parlamentu in resolucije, ki jih je Evropski parlament sprejel, so pomagale Evropski uniji, da je oblikovala svojo politiko do Sirije. Zelo pomembno je, da ohranimo pritisk na režim v Siriji Evropski parlament ima to ključno vlogo, mora zagotoviti, eh, pomagati zagotoviti, da eh, sirijsko ljudstvo ne bo ostalo samo v tem eh, boju. Visoka predstavnica je odločena z vami še naprej sodelovati pri podpori Arabski ligi in pri odpravljanju nasilja. In eh, na koncu tega tedna bo sestanek v Washingtonu. Torej Najlepše hvala, gospod Sondal. In sedaj v imenu političnih skupin dajem kot prvemu eh, besedo gospodu Salafranki v imenu skupine EPP. Najlepše hvala, gospa predsedujoča. Eh, gospod minister, gospod komisar, poslanke in poslanci. V sirski krizi so tri je faktori, ki se med sabo povezujejo in se stalno spremenjujejo. Sprva imamo uh, hladno vojno med Iranom in uh, eh, Saudsko Arabijo, ki, uh, ki se uh, kaže v različnih scenarijih, vključno v, scenarij, v Siriji. Potem imamo domino efekt arabske pomladi in tudi uh, vključevanje Rusije, Kitajske in drugih akterjev eh, na uh, bližnji vzhod, kjer so prisotne tudi ZDA in EU. Uh, videli smo, kaj je naredila uh, visoka predstavnica, pripravljanje krizni načrt, uh, zagotovljena je pomoč. In, uh, Podana je bila podpora Arabski ligi, vendar pa nimamo dovolj učinkovite koordinacije eh, eh, naš, eh, raznih članic Evropske unije. Prav gotovo pa um, prebivalstvo Sirije trpi grozovito nasilje in tudi uh, francoski predstavnik je to jasno povedal na uh, odboru za zunanje zadeve. V varnostnem svetu omenjajo uh, pobudo Kita Katarja in drugih držav, ki pa nima obvzujočih posledic. Kaj lahko naredimo? Prav gotovo lahko pri, bolj pritisnemo na Kitajsko in Rusijo. Dve priložnosti smo imeli in sicer obisk eh, podpredsednika vlade na eh, Kitajske v ZDA in eh, vrh EU Kitajska, ki se je ravno kar zgodil. Moramo torej okrepiti svoje vezi z sirskimi disidenti in ugotoviti, na kakšen način najčim lažje vzpostavimo ta humanitarni koridor, ki so ga zahtevali od nas. Vse te, vse te vprašanja so bila uh, zastavljena uh, ministrom za zunanje zadeve Arabske lige, ampak tudi mi ne smemo ostati križem rok glede na nasilje, ki se dogaja v Siriji. Uh, do kakšne mere bomo tolerantni do najrazličnejših pobud, eh, prihaja sicer do nekega napredka, vendar ljudi še naprej pobijajo. Zato, gospa eh, predsedujoča, predsednik eh, sveta, to so osnovne zadeve, ki, jih moramo, ki jih moramo obravnavati in vprašanja, ki si jih moramo zastaviti. Najlepše hvala, gospod Salafranka, in sedaj dajem besedo kolegici De Kaiser. Hvala lepa, gospa predsedujoča. To je četrta resolucija, ki jo sprejema parlament o Siriji. Rekla bi, da je dodana vrednost te resolucije, ki je prav gotovo sedaj odločnejša in podpira diplomatske napore. Torej, eh, dodana vrednost je samo to, da eh, Sircem povemo, čeprav se nič ne spreminja, vas nismo pozabili. Eh, to je že nekaj, ampak druga stvar, ki jo želim povedati, je pa ta, ta resolucija ne odgovarja na bistvena vprašanja, niti, eh, bo, nič bolj kot ti govori, ki smo jih slišali. Katera eh, strategija je tista, ki sledi? Ne, ne govorimo o vojaški strategiji. Tu gre eh, o vprašanju, ki ga je eh, mi eh, predstavil eh, član sveta. Ali boste nam dali eh, denar, orožje, ni treba, da za nas intervenirate, ampak ali nam boste pomagali, ali ste sposobni česa takega. In rekla sem, se tega niti ni v resoluciji, zato ker eh, pravimo, da opozicija ni dovolj združena v Siriji. Ampak, če na ta bistvena vprašanja ne bomo odgovorili, kakšno kredibilnost pa imamo? Zato eh, prosim, da ta odgovor, to stališče oblikujemo, kajti to, to pričakujemo, to od nas eh, pričakuje tudi ta država konkretne stvari. Tretja stvar, to sem že povedala v zvezi s Bašarjem Elasadom. Ne, nekateri od nas smo dolgo časa mislili, da je mogoče spremeniti sirski režim. Srečali smo se nekateri eh, z predstavniki režima eh, Eh, sama sem bila v stanovanju Bašarja Elasada eh, in on mi je razlagal, kako naj bi se država spremenila, več strankarski sistem in eh, vse nas je zavedel. In ko sem videla novo ustavo, sem videla, vse te obljube so bile prazne. Dan, jaz nočem, da. Eh, se vidi glavo uh, eh, Al-Asada, da neki palici, kaj mi je še vedno slabo, uh, ko se spomnim, kako so obesili uh, Huseina. Ampak uh, obstaja mednarodno kazansko sodišče, to obstaja za uh, zločine proti človeštvu. Nekaj moramo narediti, ampak res na. Uh, na svet in na komisijo se obrača. Treba je narediti nekaj konkretnega in od parlamenta zahtevan, da podpre to stališče. Hvala lepa, gospode Kajzer. Sedaj bi želela uh, dati besedo predsedniku Ferhofstatu. Um, uh, Včeraj je, mi je Keti Ešten poslala pismo v katerem piše, da bo na prvem sestanku skupine za stike 24. Eh, februarja v Tunisu v imenu Evropske unije, to je vse lepo in prav, ampak bodimo eh, odkriti, kakšno strategijo pa bomo tam zagovarjali. Naj povem, gospod minister, nič nisem slišal o tem. Govorili ste o strategiji in zahtevah Arabske lige. Kakšna pa je strategija Evropske unije? kakšna je strategija do Sirije ta hip. Zdaj smo na vrhu te krize, imamo probleme uh, v Homsu, to je skoraj druga srebrenica in pravimo, ne moremo začeti vojne, ampak vojna že poteka v Siriji in zato prosim povejte in to vas vedno znova sprašujem, kakšno strategijo imamo. Ni dobro, v redu, v Tunisijo bomo prišli 24. ampak kaj bomo tam rekli, kakšno je naše stališče? Glede glavnih zadev in glavna zadeva je, ali podpiramo humanitarno intervencijo v Siriji, kjer bodo ustvarili posebne Eh, tamponske zone zraven eh, meja s Turčijo in druge. Trenutno poteka v Siriji genocid in če tega ne bomo mi kot Evrop, eh, mednarodna skupnost ustavili, potem se bo to samo še naprej nadaljevalo. In druga zadeva, ali ne bi morali sirijski opoziciji in svobodni sirijski vojski dati eh, tehnično in materialno pomoč? čeprav to lahko vključuje eh, tudi potrebo po orožju, mogoče ne direktno, ampak preko kolegov iz Arabske lige. Povejte mi, ali jim bomo dali materialno in tehnično pomoč ali ne, nujno jo potrebujejo. In tretje vprašanje, kaj je z uh, režimom sankcij? Vsi vemo, da je naš seznam bil že na začetku prekratek. Uh, Eh, kot vemo, vsaj 900 družin iz režima Bašar al-Asada je treba tukaj vključiti v ta seznam. Govorimo o posameznikih. Zanima me, ali bomo imeli sedaj sankcijski režim za 200 velikih um, družin. In še eno vprašanje, tudi glede na to, kar je rekel gospod Salafranka. Uh, s Kitajci, kako se bomo pogovarjali? Ima, imeli smo možnost, e, šli smo v misijo v Kitajsko, In sedaj jim ta hip odpiramo možnost uh, svobodnega trgovanja v trenutku, ko um, ne želijo prevzeti svoje odgovornosti v varnostnem svetu. Ali je sedaj pravi čas za to dvomim? S tem moramo še počakati, vsaj dokler ne prestanejo na intervencijo v Siriji, ki je nujno potrebna. Hočem slišati od vas, kakšno je točno stališče Evropske unije. In pred nekaj minutami ste rekli, da bomo imeli sestanek eh, ministrov za zunanje zadeve 27. 27. je po 24. Kolikor jaz vem, morate imeti sestanek še predno gre gospa Eštonova v Tunizijo. In ponavljamo iste napake, kot smo jih naprimer v Libiji in drugje gospod Verhofstadt za vas je uh, dvignil modri karton, dvignil ga je gospod Deva. Boste sprejeli vprašanje? Da, gospod Deva, izvolite. Ali bi bili tako prijazni in prižgali svoj mikrofon? Ali se strinja gospod Fršoftet, da leta 2006 so v Združenih narodih začeli z procesom odgovornosti zaščite? Teh besed sedaj enostavno ne slišim več z strani sveta. Kakšna je naša odgovornost zaščite in pri, da pri tem uporabimo instrumente Združenih narodov, ki smo jih ustvarili. Ali se kolega strinja z mano, da je to ta smer, v katero je treba iti in da moramo pri tem uporabiti ta koncept odgovornosti zaščite znotraj Združenih narodov, ki jih naprimer zelo dobro uporablja Tony Blair in drugi eh, na tem območju zato skozi, da skozi mehanizme Združenih narodov zaščitimo eh, posameznike. To je bilo vprašanje za svet. No, gospod Vrhovštad pravi, tudi svet lahko na to odgovori. Eh, trenutno je eh, varnostni svet razdvojen, ampak če se uspemo dogovoriti znotraj skupine za stike, potem se lahko to odrazi v spremenjenem stališču uh, Kitajske in Rusije. In če 24. rečemo, da bomo naredili vse, da bomo zaščitili prebivalstvo v Siriji, bo to bolj. Uh, povzročilo večji pritisk, kakršnakoli razprava v uh, varnostnem svetu, ki smo ji bili priča prejšnji teden. Najlepša hvala in sedaj dajem besedo kolegici Ellen Flotro v imenu zelenih. Hvala lepa, gospa predsedojoče. Tu nima več smisla govoriti o opresiji, ampak moramo govoriti o terorju, ki ga izvaja Al-Asadov režim. Dovolj je, da si pogledamo, kako e, so javne bolnišnice preoblikovane v centre za mučenje in Ne bom tu navajala, ki so visoke. Ogromno uh, ranjenih je, izginulih, zaprtih, mrtvih. Svet za človekove pravice Združenih denarov je rekel, da gre tukaj za zločin proti človeštvu. In uh, kolegica je imela prav, Asad mora odgovarjati pred mednarodnim kazanskim sodiščem. To, kar pa pozdravljam, je pa seveda pogum in odločnost, ampak neverjetna uh, zmogljivost eh, odpora civilne družbe v Siriji. Kljub vsemu prihajajo živila, kljub temu se izmenjavajo informacije, kljub temu se eh, zagotovi določena eh, zaščita eh, protest, protestnikov in eh, kljub temu se organizirajo tudi eh, bolnišnice, torej ti kanali, ki so vzpostavljeni, ampak ki so nevarni. Eh, o tem moramo razmisliti in eh, poskušati ugotoviti, kako bi že sedaj lahko o, eh, povečali po, tokove blaga, zdravil, živil. Moramo razmišljati o tem, kako razširiti eh, Eh, to sodelovanje, kako zaščititi tiste, ki, ki tvegajo svoja življenja s tem, da skušajo zagotoviti dobavo tega blaga, živil, eh, zdravil. In mislim, da to pričakujejo od nas. Sankcije seveda morajo biti eh, hujše in moramo tudi zagotoviti, da se bodo ustrezno izvajale. Tu mora Evropska komisija, kakor tudi svet, eh, eh, si postaviti vprašanje, kako je eh, ladja polna orožja lahko eh, šla v Sirijo eh, in sicer eh, po, s pomočjo eh, režimu Al-Asada. Vemo, da Arabska liga predstavlja zelo različne interese. Vemo tudi, da je veliko pobud. Eh, vse je zelo znano, Ampak ravno zato, ker ta situacija obstaja, mora Evropska unija zelo jasno opredeliti svojo strategijo. In 24. v Tuniziji mora znati povedati. Ampak zelo dobro je, da je to v Tunisu, kajti eh, najprej gre za boj ljudi proti tiranu. In mislim, da. Moramo vedeti, da je Sirija samo ena Eh, figura na zelo zapleteni šahovnici. In če ne bomo znali pravilno premakniti te figure, bomo spet na začetku. Danes poteka zgodovina v Siriji in eh, to, kar se dogaja tam, je boj za pravico in demokracijo. In zato moramo vložiti vse svoje napore. Sestanek 24 bi moral omagati, pomagati izolirati tiste države, ki danes še naprej podpirajo eh, Nista samo Kitajska in Rusija, tudi Alžirija. Zato je treba izvajati maksimalni pritisk eh, na to, da se te države izolira. To je konkretni način pomoči. Um, gospa Flotre, ste prekoračili svoj čas za eno minuto. Treba je imeti politični dialog z. Eh, varnostnim svetom, za nacionalnim svetom, za to, da eh, mu pomagamo oblikovati politiko bodoče Sirije. Sedaj bi rada dala besedo kolegu Tenok v imenu konzervativcev. Bombardiranje mesta Homs je grozovito z strani sirske vojske in odločitev kitajske in uh, Eh, Rusije, da podajo veto proti temu brutalnemu obnašanju, je sramotno. Celotna eh, mednarodna skupnost se mora zauzeti za to, da eh, se omogočijo demokratične volitve. In, turška in saudska obsodba eh, tega režima je nekaj, kar si zasluži naš pozdrav. In ravno tako uh, mora sirski režim uh, odstopiti in mirni protestniki morajo imati pravico do izražanja svojih mm, stališč. Mislim, da je to nemogoče, dokler je na oblasti gospod Basar al-Assad in mnoga. Um, enostavno mora razumeti, da eh, ga ljudstvo več ne sprejema. Eh, gospod Frhovštat eh, je zahteval, da oborožimo svobodno sirijsko vojsko. Mislim, da je to nevarno, ker dejansko ne vemo, kdo tukaj je vključen. Mogoče so tukaj prisotni tudi drugi, kot so Hezbolah, Katar in podobno druge manjšine, kurde in druge, se vključuje sedaj v krvavo civilno vojno proti nesunitskim muslimanom. Moramo zagotoviti zatočišča eh, za begunce in eh, območje z prepovedjo eh, letenja. Vse sankcije proti Damasku pa je treba takoj uvesti. Heristopoli, ki je ta nok. Najlepša hvala. Sedaj dajem eh, besedo kolegu Merju iz Evropske združene levice. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Naša eh, skupina odločno nasprotuje kakršnemu koli tujemu vojaškemu posredovanju za reševanje te krize. Videli smo, kako so se stvari odvile v Lidiji in kako eh, je končal Gaddafi. Prišlo je do tuje vojaške intervencije, ki je bila v določenih situacijah celo kriminalna. Zaradi tega nasprotujemo temu. Eh, minister nam je dal korektne informacije o tem, eh, da je res treba prekiniti eh, oziroma preprečiti nadaljne pritiske Asadovega režima, vendar tega ne moremo narediti tako, da vključujemo Al-Kaido in da vključujemo tudi druge. Torej, ne smemo se uh, osredotočiti na uh, džihad. Hvala lepa, kolega Mejer. In sedaj dajem besedo kolegu Belderju. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Res je alarmanten ta uh, scenarij civilne vojne oziroma državljanske vojne, ki se očitno že uresničuje. Eh, predstavniki krščanske manjšine pravijo, da jih nihče ne ščiti. Prihaja do medverskih spopadov v Siriji eh, in tukaj prihaja tudi do veliko žrtev. Zaradi tega sprašujem predstavnika visoke predstavnice, Ali imamo ta hip resno alternativo Asadovemu režimu, ali ta obstaja? Kajti eh, sama opozicija je eh, politično in vojaško zelo razklana, zelo razdrobljena. Kakšen je torej eh, scenarij za sirsko državo? Ne smemo Eh, seveda pozabiti na eh, prisotnost Al-Kaide na ozemlju Sirije. To je tudi ena od nevarnosti. Zato pozivam Evropsko unijo, da se na mednarodni ravni zauzame, da prepreči prelivanje krvi v Siriji. Edina alternativa bi bila eh, totalen propad države. Najlepša hvala, kolega Obermajer. Najlepša Hvala. No, upam, da bom tudi jaz dobil minuto več kot kolegica, ki je govorila pred mano. Kar zadeva legitimne zahteve po eh, političnem samoodločanju, to se vedno bolj eh, radikalizira in tisti, ki smo jih videli v prvih vrstah demonstracij, so zdaj izginili brez sledu in ekstremisti vedno bolj ogrožajo sirijsko revolucijo. In če Al-Kaida poziva k eh, boju proti eh, Asadovemu režimu, kot se je zgodilo v zadnjem eh, sporočilu in torej pozivajo, da je dožnost vseh islamistov, da se borijo proti režimu in s tem odpirajo vrata za islamski fundamentalizem. To bi bila katastrofa za demokratične in liberalne sile v državi in tudi vojaški poseg bi bil slaba rešitev, kaj ti eh, samo dialog za, za Lasadom, ki pravzaprav že stoji s hrbtom eh, ob zidu, bi lahko eh, omilil pritisk. Najlepše hvala, dajem besedo kolegu Kazulidisu za tri minute. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Odločitev Varnostnega sveta, da obsodi eh, Bašarjev režim, se je razumela zaradi veta Kitajske in Rusije kot eh, dovoljenje, da se uporabi na terenu težko orožje, ker prinaša veliko žrtev. Eh, Rusija eh, želi um, tlačitelje in uh, tiste, ki jih tlačijo, spraviti na isti imenovalec. In ruski veto je pravzaprav dosegal ravno to. Er, obupani ljudje se zatekajo k obupanim. Obup ukrepom, da se zaščitijo in zaradi neučinkovitosti mednarodne skupnosti prihaja do državljanske vojne. Z tem režimom namreč se lahko manipulira Hezbollah in Hamas in se na tako dalje destabilizira cela regija. Uh, upajmo, da je stališče uh, Rusije samo začasno in da se uporablja le za domače namene uh, pri učvrstitvi oblasti Putina še naprej podpiramo demokracijo, človekove pravice in uh, humanitarni pristop do, uh, ne, do diskriminiranih in neobirženih posameznikov. Tako kot v vseh arabskih državah nimamo nobenih skritih misli, ne moremo pa tudi gledati križem rok eh, nek masakr, ki je po svojih razsežnostih že blizu zločina proti človeštvu. Miren prestop eh, v demokracijo in eh, vključevanje združenih narodov in njihovih sil je nekaj, kar moramo podpreti in podpiramo tudi visoko predstavnico pri, njenih, eh, pri njenem sodelovanju za skupno, skupne ukrepe za konec tega nesprejemljivega režima. Prav gotovo moramo poskrbeti, da ljudje preživijo. Torej, Najlepša hvala, gospod Kasolides, zdaj pa dobi besedo gospa Ana Gomes. Najlepša hvala. Evropski parlament izraža svojo solidarnost s sirijskim ljudstvom, ki se odločno upira neciviliziranemu Asadovemu režimu po svojih najboljših močeh. Ta režim bombardira mesta in e, muči otroke. Zasedanja UZN in e, tudi druga srečanja, e, vsa Treposod politiki jasno obsojajo Asadov režim, obsojajo njihove zločine proti človeštvu in vsi pozivajo Al-Asada kot stopu. Bašar Al-Asad in eh, drugi njegovi sodelavci sodijo pred mednarodno kazensko sodišče, da bi odgovarjali za svoje zločine. Evropska unija mora podpreti Arabsko ligo in druge regionalne akterje. In Eh, zagotoviti je potrebno sprejetje prekinitve ogna, zagotoviti je potrebno koridorje za dobavo humanitarne pomoči in državo usmeriti na pot demokratizacije. To bo terjalo logistično in tudi siceršno podporo z Evrop strani Evropske unije in tudi drugih, predvsem Turčije. Podpreti moramo legitimne želje sirijskega ljudstva, ravno tako pa je potrebno opozoriti tudi na eh, sramotno ravnanje Rusije in Kitajske, ki sta preprečili, da bi varnostni svet izvršil svojo dožnost in zaščitil sirijs, sirsko ljudstvo. Na ta način je Asad dobil dovoljenje, da nadaljuje svojim masakrom. Preprečiti je potrebno državljansko vojno, eh, vendar pa Rusija vsta čas Asada še vedno oskrbuje z orožjem tudi vahabi zagotavljajo orožje ekstremistom v regiji in na ta način prispevajo k destabilizaciji celotne regije. Uh, Asad bo padel, to je samo še vprašanje časa. Evropska unija pa potrebuje na, kar najboljšo strategijo za pripravo na čas po Asadu. Potrebujemo Eh, enotnost, ki mora v Siriji temeljiti na nacionalni spravi. Država potrebuje demokratično ustavo, ki bo zagotavljala pravico vsem mašinam. Najlepša hvala, gospa Gomez, zdaj pa gospa Šake za dve minuti. Najlepša hvala. No, enostavno je obsojati Eh, zločine v Siriji, ampak vseeno je težko najti učinkovite rešitve in Evropska unija potrebuje strategijo. Nišče ne pravi, da so stvari enostavne in prihodnost je nedvomno negotova, ampak vseeno ne smemo eh, stati ob strani in gledati to klanje sirskih ljudi. Uporabljeni so bili lovci. Eh, Ogrožena je oskrba s hrano in vodo. Tu gre za človeško katastrofo, za katero je odgovoren Al-Assad in ustaviti ga moramo. Predsednik Vrhovstad je omenjal prednostne naloge naše skupine in sama bi spostavila še nekaj konkretnih korakov, ki jih lahko Evropska unija sprejme, ne glede na to, kaj se počneta Kitajska in Rusija, da bi ustavili delovanje OZN. Države članice eh, morajo izvajati embargo na e, orožje, kako je lahko e, ladja z orožjem zapustila ciperske vode in odšla v Sirijo. Ne sme se zgoditi, da bi dovoljevali še nadaljni eh, izvoz eh, opreme, ki omogoča nadzor nad državljani. Ravno tako ne smemo iz Sirije uvažati nafte, ki eh, je zanetila nemir na ulicah v Homsu poleg vojne, ki jo, vo, ki jo vodi vlada nad svojimi ljudmi, pa vlada tudi informacijska vojna in pogumni novinarji tvega svoja življenja, zato da s svetom delijo neverjetne posnetke. Ne poznamo celotnih razsežnosti razmer, ampak več kot 7000 mrtvih in več tisoč pridržanih ter zgodbe o posilstvih, vse to je dovolj, da vemo, kakšne so razmere. To so ljudje kot eh, jaz in vi. Eh, polovica državljanov mlajših od 26 živi eh, v teh državah in eh, mislim, da se moramo zauzeti za njihove pravice, kot bi bile naše. Najlepša hvala. Zdaj pa gospa Benerapa tu za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Drama, ki jo eh, živijo sirici, pod Asadom, nas ne sme pustiti tihe in indiferente, ne zapustimo sirijskega ljudstva in zato jim zagotovimo našo podporo in solidarnost. Kakšno strategijo naj oblikujemo, kaj lahko sploh naredimo? Najprej je treba obsoditi veto Kitajske in Rusije v varnostnem svetu. Drugi zahtevati je treba, da lahko nevladne organizacije in novinarji prosto potujejo po Sirijo potem ljudem je treba pomagati z tistim materialom in zdravili, ki jih tam ni. Vedeti je treba, da eh, so tudi eh, humanitarne eh, dejavnosti napadene in potem moramo pomagati vzpostaviti humanitarni koridor. In na koncu moramo priznati in eh, podpreti sirsko opozicijo, ki je okoli nacionalnega sveta, tako da jim omogočimo, da ponovno zgradijo državo, ki bo v skladu z željami sirskega ljudstva. Asadu in drugim, ki so odgovorni eh, za eh, zločine proti človeštvu, pa, mo, eh, pa moramo zagotoviti pot na mednarodno kazansko sodišče. Najlepša hvala, gospod Kaminski, eno minuto s prezidentem Asadem. Vida... Najlepša hvala. Občutek imam, da predsednik Bašar al-Asad, da je že prestopil mejo, ki je še omogočala dialog, kajti v bolnišnicah mučijo otroke in zaradi tega z njim ne moremo in ne smemo eh, govoriti. In Evropski parlament je za Sirice pomembno mesto, kajti predstavlja simbol demokracije in zato je treba zagotoviti, da bodo Sirici danes slišali pomemben stavek iz te hiše. Eh, Bašar al-Assad mora oditi sedaj se moramo soočiti z vprašanjem, kje, kdo pa sploh smo mi, ali smo mi debatni krožek ali smo uh, Evropski parlament, ki zna braniti vrednote, na katerih sloni Evropska unija. In iz tega razloga, če ne iz drugih, je eh, nujno, da se odzovemo na, na, na delovanje naših partnerjev, recimo Kitajski in Rusiji, je treba jasno povedati, da če želita sodelovati z nami in seveda si mi želimo sodelovanja s tema dvema državama, ampak če eh, želita sodelovati, morata spoštovati naše vrednote. Hvala, gospod Kamenski. Naslednji je gospod Hač Gorgio za eno minuto. Gospa, eh, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Številni poslanci upravičeno sprašujejo, kaj lahko Evropska unija stori, ampak to vprašanje si moramo pravzaprav zastaviti sami sebi. Če bi bili na mestu sveta ali komisije, bi se tudi mi spraševali, kaj je mogoče storiti. Evropska unija ne počne tistega, kar bi lahko, ker nimamo skupne volje in ker nimamo skupne zunanje politike in eh, prave moči, da bi izvajali to skupno politiko. Pri tem konfliktu v Siriji Evropska unija zgolj podpira velike sile, namesto da bi oblikovala svoje lastne stališče in lastne zmogljivosti, ki bi morale seveda biti skladne s pravom. Če pogledamo, kaj se je v regiji zgodilo v času arabske pomladi, Eh, potem mislim, da lahko sklenemo samo, da nismo naredili vsega, kar bi lahko, kajti Evropska unija nima verodostojnosti in možnosti, da bi varovala svoje pravo. In to pomeni, da vedno nekako niha med položajem opazovalca in med možnostjo intervencije in oboje je škodljivo za Sirijo. Najlepša hvala. Gospod uh, Provera. Ne vidim ga v dvorani. Potem je naslednji gospod Brok, izvolite. Gospod predsedujoči sveta, gospod komisar, mislim, da so opisi zelo jasni in ni ga potrebno njih potrebno ponavljati, kako ta režim ravna z lastnimi ljudmi. Bistveno je, da Eh, se želi klan, neka družina uveljaviti in obravnava državo kot zasebno lastnino. Mislim, da je tukaj potrebno pokazati solidarnost. Pripadniki režima morajo ugotoviti, da za sadom nimajo prihodnosti, tako da bo eh, režim implodiral. To je edini način, kako se lahko tega lotimo. Zato pa je tudi zelo pomembno, da povemo, kakšno je skupno stališče mednarodne skupnosti in da zagotovimo, da je sprejeta resolucija OZN in ni sprejemljivo, da Rusija temu nasprotuje, zato ker pač ima lasne interese zaradi svojih pristanišč. To je povsem v nasprotju s tem, kar bi bilo potrebno storiti za to, da bi storili svojo dožnost do človeštva. Mislim, da moramo tukaj predvsem tesno sodelovati z Evro eh, Arabsko ligo. Ta je predložila eh, osnutek resolucije UZN, to resolucijo je potrebno podpreti in upam, da bo ta sprejeta v varnostnem svetu, kaj ti le tam je mogoče sprejemati zavezojoča pravila. To bi bilo izredno pomembno. In mislim, da je sodelovanje eh, tako za Arabsko ligo kot Turčijo zelo pomembno, kaj ti tu ne gre za neko zahodnjaško predstavo, gre za eh, sodelovanje z lokalnimi akterji. Gospe in gospodje, če smem povedati še nekaj, imamo izkušnje v Egiptu, v Libiji in drugot in mislim, da je nujno, da izvajamo dialog z opozicijo in opozicijo podpiramo. Gospa Gomes je na to že upozorila, ko je govorila tudi o manjšinah. Eh, pravic manjšin se ne sme zlorabljati, ne sme prihajati do pregona kristjanov, ker bi prišlo do islamistične usmeritve tudi tukaj je potrebno čimprej vzpostaviti dialog z opozicijo in tudi sprejeti določene zaveze za to, da ne bo nastala neka država, ki bo nepravična po drugi plati. To je zelo pomembno vprašanje za to, da bomo lahko Asada izolirali v lastni državi. In eh, zaradi skrbi, kaj bo sledilo, eh, je zelo malo manjšin na strani Al-Asada, ker ne vedo, kaj jih čaka in mislim, da je potrebno verskim in etničnim manjšinam dati pravično priložnost, da eh, enakopravno živijo v tej državi in mislim, da moramo biti pozorni tudi na ta vidik. Hvala. Najlepša hvala, gospod Brok. Gospod Sejit Alkadrav je naslednji, ima minuto in pol. Najlepša hvala. Mislim, da smo vsi zelo frustrirani. Potem, ko sta prejšnji teden Rusija in Kitajska uložili veto, se nasilje še stopnjuje. Vse skupaj se zdi precej brezizhodno in nedvomno bodo sledili še nadaljni zelo dramatični dogodki očitno vse sankcije zaenkrat nimajo posebnega učinka na režim, pritisk pa se še stopnjuje. Arabska liga ni, se še ni uspela uveljaviti, ampak se zelo angažira in podobno velja tudi za Turčijo. Glede gospodarskih sankcij ne sme biti nobenih dvomov. Te bodo ošibile pomembne stabre tega režima in to bo prispevalo tudi k izolaciji režima, vendar pa potrebno je stopnjevati pritisk in pritisniti tudi na države, kot sta Kitajska in Rusija, ki stojita na poti mednarodni obsodbi tega početja. No, morda bi lahko razmišljali tudi o nekem črnem seznamu podjetij, ki trgujejo z orožjem Sirijo ali na kakšen drugačen način eh, podpirajo tamkajšnji režim. Sicer gre za zelo kompleksno državo, obstajajo številne manjšine in skupine in mislim, da je nujno, da ponudimo neko verodostojno perspektivo, da omogoči oblikovanje neke nove Sirije, ki bo spoštovala svoje manjšine. In to mora biti tudi Sirija, kjer se bodo te manjšine počutile doma In ključno je, da Evropska unija eh, opravlja tudi oziroma izvršuje svoje humanitarne dožnosti. Potrebno je sodelovati z Arabsko ligo in Turčjo in nadaljevati s pritiskom. Najlepša hvala, gospod Ruj Tavares, še naslednji. Najlepša hvala. Tako Sirija kot Irak sta pravzaprav etnična mozaika vojska, vlada in eh, kot v Libiji tudi tukaj Asad ne razmišlja o tem, da bi odšel in zatira svoje ljudi eh, z radikalnim nasiljem. Tisto najbolj problematično pri arabski pomladi je zagotoviti, da tisto, kar gre lahko na robe, ne gre dejansko na robe. Potrebujemo verodostojno strategijo, eh, strategijo človečnosti in zanesljivosti, Kitajska in Rusija. No, gospa Merkel je bila prejšnji teden na Kitajskem in eh, mislim, da tam ni bilo nikaj dosti govorila o Siriji. In potem so tu še evropska podjetja. Evropska podjetja podpirajo tamkajšnji režim, prispevajo k izvajanju cenzure na spletu. In tudi humanitarne razmere so eh, grozovite. Uh, To, kar se dogaja v Siriji, je tudi odraz naših napak in naše politike v tej regiji. Ponuditi moramo pomoč beguncev in še enkrat naj ponovim, verodostojnost, zanesljivost in ukrepanje z naše strani je tisto, kar potrebujemo. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Marisa Matijas je naslednja za eno minuto. Najlepša hvala. Resolucija, ki je pred nami, vsebuje nekaj zelo pomembnih točk, vendar pa politične skupine, ki so jo podpisale, so zavrznile odstavek, v katerem smo se izrekli proti vojaškemu posegu. Ne želimo namreč, da se ponovi tisto, kar se je zgodilo v Libiji sploh kar zadeva žrtve. Sirija in Libija sta seveda zelo različni državi in te, te razlike so pomembne. Državljanska vojna v Siriji bi lahko eh, za seboj potegnila eh, državljansko vojno v celotni regiji in to bi eh, pomenilo tudi, da bi obstala možnost konflikta v Iranu. Sveda imajo ljudje pravico do demokracije in svobode. Potrebujemo prenovljen bližnji vzhod,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 ali imam lahko dve minuti na razpolago za govor. Hvala lepa. Najprej kratka analiza. To, kar se dogaja znotraj Sirije. Vsak dan ubijajo 8000 ljudi, od tega je 1000 eh, otrok do 15 let. 20 tisoč ljudi je izginulih in 80 tisoč ljudi je zaprtih. Ni električne, ni vode, civilnemu prebivalstvu nihče ne pomaga zato, ker eh, kamione z humanitarno pomočjo bombardirajo. Veliko je ranjenih in tudi na te streljajo. Kakšna je pa mednarodna situacija po drugi strani? Na eni strani imamo iranske plačance, po drugi strani imamo eh, Rusijo, ki še naprej prodaja orožje sirskemu režimu in na tretji strani pa vidimo, kaj se dogaja eh, v varnostnem svetu. Kakšno je možno zdravilo za vse to? Predstavnik gospe Ašton je govoril o tem, o tem so tudi, govorili tudi moji kolegi. Kaj lahko storimo? Pomagamo opoziciji, okrepimo sankcije, se začnemo pogajati s Kitajsko in eh, Rusijo in eh, razmišljamo o mednarodnem kazenskem eh, sodišču. To vse zahteva čas. Mi pa moramo sedaj nekaj narediti, da bomo ustavili pobijanje civilistov in od eh, Asada moramo doseči, da bo eh, odprl humanitarne koridorje, da bomo lahko zagotovili humanitarno pomoč civilnemu prebivalstvu. Eh, to bo prav gotovo zmanjšalo število žrtev. Hvala lepa. Torej Hvala lepa, gospod Mario David, dve minuti. Dobrigad, so prezident. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Rad bi verjel, da eh, bo ta hiša eh, obsodila eh, vedenje Al-Asada in njegovega režima. Vsak dan smo priča umorom in ubojem. Zato je zelo pomembno, da se enoglasno eh, obsodi ta masakr. Cela mednarodna skupnost mora izvajati pritisk na sirski režim. Treba je prekiniti z ubijanjem, z umori. Demokratična Sirija bo potrebovala tudi tranzicijsko območje in pa jamstvo za varovanje vseh manjšin. Sirski eh, režim pa bo eh, še naprej ustrajal, eh, če ne bo eh, soglasnega eh, eh, stališča. In eh, stanje, kakršno je v varnostnem svetu, omogoča, da se situacija nadaljuje. Treba je izolirati Kitajsko in eh, Rusijo. Vendar pa je Asado režim obupan režim in mi kot mednarodna skupnost pa smo še naprej eh, nemočni in ne znamo eh, prekiniti tega genocida. Prepozno smo začeli ukrepati, nismo še oblikovali svojega stališča. Arabsko ligo bi morali odločneje podpreti pri eh, njenih naporih in eh, brezpogojno moramo podpreti tudi delovanje rdečega eh, kriza in rdečega polmeseca. Takoj mora začeti delovati tudi mednarodno kazansko sodišče in uh, pre, preganjati tiste, ki izvajajo zločine proti eh, človeštvu. Ravno tako je, eh, je treba prekiniti sodelovanje s tistimi podjetji, ki še naprej sodelujejo z eh, sirskim režimom. Hvala lepa, gospa Marita Ulovskog. Eh, Najlepša hvala. Že prej smo vedeli, da je bil sirski režim in da je sirski režim grozen. Obsojanja vreden. V Štrasburg so prišle tudi priče. In nekatere so se pogovarjali tudi z nami. Vemo, da do zlorab prihaja že zelo dolgo časa. Vemo tudi, da so sirski voditelji. Eh, krivi zločinov proti človeštvu. Kaj pa lahko naredi Evropska unija? Ni dovolj zagotavljati samo humanitarne pomoč, čeprav je humanitarna pomoč zelo eh, pomembna. Vendar pa vemo, da vojaški posegi tudi niso alternativa v tem primeru. Znotraj eh, Združenih narodov je zelo pomembno, da Evropska unija z drugimi ustvari široko politično formo, ki bi lahko izkoristila vsa možna sredstva. da bi lahko na to eh, državo vplivali saj je Sirija zelo odvisna od mednarodne skupnosti. Določeni ukrepi so na razpolago in treba jih je uporabiti. Pokazati moramo solidarnost, na Kitajsko in na Rusijo moramo začeti izvajati pritisk in pa istočasno sodelovati z vsemi zavezniki in najti vsa možna sredstva, da eh, prekinemo trgovino z orožjem. Izključiti in kaznovati moramo tiste, ki trgujejo z orožjem in ga prodajo Siriji. Hvala lepa. Gospod Krištof Lizek, dve minuti. Bardzo, panie panie ministrze. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, gospod minister, gospod komisar. Veliko resničnih besed je bilo danes izgovorjenih tukaj in vsi vemo, da s to razpravo ne bomo ničesar rešili eh, v Siriji. Vendar pa Mislim, da so besede sicer lepe, pozivi so nekaj pozitivnega. Strinjam se z gospodom Kaminskim, ki pravi, da nima nobenega smisla govoriti s predsednikom Al-Assadom. In eh, treba pa je pozvati njegove ministre, generale in druge, eh, ki na podlagi njegovih eh, zločinskih ukazov delujejo. Treba jim je pove, povedati, da se bodo znašli pred eh, mednarodnim kazenskim sodiščem, če bodo te ukaze izvrševali. Mislim, da moramo pozvati tudi Kitajsko in Rusijo in ima reči, naj ne hodita po tej poti. kajti to je pot sramote, ki je nedopustna v 21. stoletju v Evropi. Ravno tako moramo pozvati visoko predstavnico komisije, da okrep, eh, okrepi delovanje z opozicijo. Trenutno je opozicija razdrobljena, ampak eh, mora eh, vseeno čutiti našo podporo. Veliko ne moremo narediti, ampak mogoče bi lahko organizirali skupino prijateljev Sirije znotraj Evropskega parlamenta in ta skupina bi govorila v našem imenu. Hvala lepa, gospod Lizek. Sedaj pa dajem besedo gospe Muni eh, de Orkiza za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedojoča. 15. decembra je bil vrh med EU in eh, Kitajsko. Takrat je eh, Assad že začel z terorjem nad svojimi ljudmi ampak vseeno je ta vrh potekal. Mislim, da takih sestankov ne bi smeli imeti. Oziroma, bi morala Evropska unija pokazati svojo mednarodno vlogo. Eh, to vlogo mora pokazati z načinom vplivanja na eh, druge. Ne moremo sprejeti takšne situacije. Zahtevamo, da se odpre humanitarni koridor. In gospod predsedojoči, samo dve sekundi še. Zahtevamo, da se pre, eh, prekine trgovanje z orožjem, da se uh, ustvari črni seznam držav, ki trkujejo z orožjem. Hvala. Gospod Donžon, dve minuti. Gospod predsedojoči situacija v Siriji trenutno predstavlja najhujši in najbolj boleč eh, izziv za mednarodno skupnost. Kajti eh, s težkim orožjem bombardir, eh, bombardirajo lastne ljudi, mučijo in zapirajo otroke, morijo in ne moremo več tolerirati tega. Zelo lahko se je zgražati, težje je ukrepati, zlasti je težko učinkovito ukrepati mislim, da eh, je prav, da izključujemo vojaško intervencijo v Libijo, ampak vseeno naša eh, sredstva za ukrepanja so zelo omejena. Vseeno pa ostajajo načini, kako eh, okrepiti izolacijo tega režima. Predsednik Brok je povedal, da je izolacija tega režima najbolj realistična pot. Najprej sankcije. Eh, sankcije morajo biti eh, še strožje in eh, predstavljajo zelo zanimiv način ukrepanja. Potem na diplomatski ravni, to je bistvena dimenzija, tu moramo najprej obsoditi kitajski in ruski veto, predvsem pa moramo ti dve državi pripraviti do tega, da se bosta zavedli, da je ta veto nespremljiv, pa tudi nerazumljiv in nič ne eh, pripomore k reševanju probleme. Potem Arabska liga je zelo pomembna, treba je ukrepiti njena na napore, čeprav vse opcije niso kratkoročno izvedljive. Te pobude obstajajo in jih eh, odgovorne države tudi eh, podpirajo. Poleg tega je treba okrepiti maksimalni pritisk na režim in tudi na Iran in Rusijo. Potem pa tu še eh, humanitarna eh, potreba, kajti eh, humanitarne eh, dejavnosti nimajo eh, Eh, potrebe po eh, potrditvi Združenih narodov. Zato je eh, treba tudi, da Evropska, Evropska unija z vso svojo, svojo težo okrepi pozicijo Arabske lige. Hvala lepa, gospod Wolfgang Kreisel Dörfler, eno minuto. Spoštovani kolegi in kolegice, že 11 mesecev Asadom režim vodi svet za nos in ga ima za norca. In ruski veto in kitajski veto delujeta kot pospeševalec požara in še pospešujeta masovno ubijanje. Asadov režim pobija svoje prebivalstvo in opozicijo gre za veliko ofenzivo, s katero se poskušajo uveljaviti. Malo je stvari, ki jih lahko naredimo, ampak nujno moramo zaostriti sankcije in tudi, če ta režim misli, da bo preživel, sankcije ne smemo umikati. Umaknemo jih lahko šele takrat, ko bo preživel režim odstopil, se omaknil, ne, eh, vsi odgovorni pa sodijo pred mednarodno sodišče v, v Hak. To je potrebno vedno znova jasno povedati. Potrebno je izvajati več pritiska na Rusijo in Kitajsko. In če eh, govorimo o Maruku, o trgovinskem sporazumu, imamo neskončne razprave. S Kitajsko pa trgujemo in, in nišče več ne, se ne sprašuje o tem, kaj se dogaja. Tudi o tem bi morali razmisliti, ampak tega pobijanja ne moremo enostavno sprijeti. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Galer ima dve minuti. Hvala, predsedujoči. Kaj lahko zdaj skupaj naredimo? Vsi, ki v Evropski uniji in država članicah nosijo politično odgovornost, morajo izkoristiti vso priložnost, da od Rusije in Kitajsko zahtevajo umik veta na resolucijo varnostnega sveta. Od Rusije lahko zahtevamo več, še članica Sveta Evrope in OVSE. In eh, Načela teh organizacij veljajo tudi v zonanji politiki in tega ni mogoče eh, preklicati, če delujemo izven Evrope. Obsceno je, da ta Eh, država še vedno dobavlja orožje Siriji, eh, kajti sicer se bo gospod Medvedjev pridružil eh, črni listi osebnosti iz Rusije. Sprašujem se, zakaj ni mogoče izreci sankcij proti Damasku oziroma tja poslati mirovnih misij. Eh, tu se moramo povezati s Turčijo in skupaj delovati, naprimer pri eh, vzpostavitvi begunskih taborišč na turški strani meje. Eh, poskušamo nekaj doseči s tem, da vodimo dialog na visoki ravni in da že zdaj sprejemamo izjave o namerah za čas po Asadovem razimu. Uh, Eh, za vse v Siriji, ključno s vsemi manjšinami, mora obstajati prihodnost v tej državi in tudi Evropska unija mora podpirati to pot države v prihodnost. Mislim, da se moramo sredotočiti na to, da po koncu tega režima se bodo zgodile spremembe tudi v soseščini. Pripraviti se moramo, da bo naprimer Eh, tudi v Libanonu morda se kaj spremenilo in zato moramo že zdaj pozivati stranke tam, da eh, naj ne izkoriščajo eh, trenutnih razmer v Siriji. Hvala. Hvala lepa. Gospod Galar, Boris Zala je naslednji za eno minuto. Odstranjenje Asada, ali aj demokracije. Najlepša hvala. Sodelovati moramo zato, da Eh, bo, bomo demokratizirali Sirijo in eh, da Asad ne bo več predsednik. Moramo po, eh, preti na črt eh, Arabske lige in moramo sodelovati tudi s Turčijo, ki je bistvenega pomena v tej regiji. Sodelovati moramo tudi z Rusijo, ne samo na ravni eh, Združenih narodov, ampak tudi bilateralno. Eh, četrti, sodelovati moramo z opozicijskimi silami. Sodelovati. Eh, moramo pri pripravi načrta demokratizacije po Asadu. In sodelovati moramo tudi s ljudmi, eh, ki so v vladajoči stranki v Siriji, tako da nam pomagajo izpeljati tranzicijo. Tega smo se naučili eh, v Iraku, iz tega, kar se je dogajalo po Sadamu. Na ta način eh, lahko tudi preprečimo islamistom, da bi prevzeli oblast. Hvala lepa. Naslednji je pa Andrej Žujp za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Situacija v Siriji ni lahka, ampak te težave ne obstajajo od včeraj. To situacijo poznamo že dolgo časa in eh, tudi odbor za človekove pravice je že velikokrat razpravljal o razmerah v eh, Siriji. Vsi obsojamo ta režim, ki uporablja eh, letala in tanke proti svojemu prebivalstvu. Obija, ta režim ubija lastne ljudi, to je vsega ob, ob sojanja vredno, ampak to je tudi tipično za sirski režim. In veto Kitajske in Rusije eh, je samo poslabšal te razmere in zato moramo izvajati pritisk na obe državi, da spremenita svoje stališče, predvsem pa moramo preprečiti izvoz orožja v Sirijo, ki se potem uporablja proti prebivalstvu Treba je okrepiti tudi pobude za pošiljanje humanitarne pomoči, kar predlaga Arabska liga. Arabska liga podpira sirsko opozicijo in eh, to je zelo pomembna pobuda, eh, ki bo pomagala okrepiti opozicijo in naša naloga danes je tudi, da izvajamo pritisk na to, da se začno izvajati demokratične spremembe v tej državi in da, da eh, vemo namreč, da eh, so določene stranke v tej državi eh, že začele obsojati ta režim. Treba je zagotoviti umik orožja z cest, zagotoviti osvoboditev disidentov, zagotoviti humanitarno pomoč, ki je nujna. In zato zahtevamo humanitarni koridor, ta je eh, zelo potreben in lahko se ga vzpostavi od turške meje naprej. Ta humanitarni koridor lahko pomaga ljudem v tej težki situaciji. Tako se lahko zagotovi pomoč vsem tistim, ki to pomoč potrebujejo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe Kretu. Hvala lepa. Razmere v Siriji so vsak dan slabše, prihaja do pokolov v mestih, kjer so se ljudje uprli proti režimu. In eh, ženske, otroci, moški, vsi so žrtve režima. Takšne razmere se ne smejo več nadaljevati in upam, da bo Generalna skupščina Združenih narodov obsodila to. Eh, krvavo eh, zatiranje odpora. Strinjam se z stališčem Arabske lige in strinjam se tudi stališčem eh, organizacije, Islamske organizacije za sodelovanje. Na Asadov režim je treba neprestano izvajati pritisk, ta mora dati možnost za demokratično rešitev te krize. Evropska unija mora biti odločna. To pomeni, da mora sprejeti tudi strožje sankcije. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospodu Štacniju za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedojoči. V zadnjih 11 mesecev poslušamo o grozotah v Siriji. Več kot 5000 eh, Sirijcev je bilo uh, ubitih v tem poskusu predsednika, da krvavo zatre eh, ljudsko revolucijo. Zahodni svet in Arabska liva, eh, liga eh, obsojata eh, tako delovanje predsednika Asada. Eh, od njega zahtevata, da eh, organizira in dopusti eh, proste eh, in svobodne volitve. Vendar pa eh, sta Rusija in Kitajska eh, Eh, dali svoj veto na predlog resolucije, ki je vsebovala tudi sankcije proti režimu predsednika Asada. Zato mislim, da je treba okrepiti diplomatsko delovanje, zato da bi Rusija spremenila svoje stališče in da bi lahko zagotovili potrebne eh, spremembe. Eh, podpredsednica Ashton je že podarila, da mora Rusija spremeniti svoje stališče do zaveznikov, eh, v, eh, na Bližnjem eh, vzhodu. In Baroneso podpiram v njenih naporih, da vpliva na eh, veleposlanika Rusije v Združenih narodih. On se mora zavedati, da njegova podpora temu režimu samo pospešuje genocid. To, kar se dogaja zadnje čase v Siriji, je nedopustno in mi moramo nadaljevati s političnim pritiskom na sirsko vlado, kakor tudi na Rusijo in Kitajsko, da spremenita svoje stališče in da tako zaščitimo Sirijo pred njeno, eh, sirijske ljudi med, eh, pred njenimi eh, lastno vlado. Hvala lepa, gospod Zaleski. E- Hvala lepa, gospod predsedujoči, poslanke in poslance. Gospe in gospodje. sedaj eh, poteka ponovno zelo pomembna razprava o Siriji v odsotnosti eh, baronice Ashton. Da, dansko predsedstvo je prepravilo stališče Evropske unije do teh razmer. Vendar eh, mislim, da te situacije ne bomo mogli rešiti brez evropske diplomacije. Rusija in Kitajska sedaj. Rusija in Kitajska sta odgovorni znotraj varnostnega sveta. Mo Mora, morata Eh, zagotoviti, zagoto, zagotoviti, da se njuno stališče spremeni. Rusija pravi, da je dala veto zato, ker želi, da resolucija ne bi pripeljala do spremembe režima, za katerega trdi, da je legitimen. Mi pa menimo, da režim, ki ubija svoje lasne državljane, ki je ubil več kot 6000 eh, ljudi, ni legitimen. In še ena stvar od. Eh, diplomacije Evropske unije pričakujem angažiranost in odločenost pri ustvarjanju humanitarnega koridorja, zato da bi lahko pomagali tistim, ki so najbolj izpostavljeni napadom režima, da lahko zagotovimo pomoč eh, ranjencem, ki ne morejo v bolnišnico. To je najpomembnejše. E, hvala lepa. Najlepša hvala. In sedaj dajem besedo kolegi Protasijeviču. Najlepši hvala za besedo, gospod komisar, dame in gospodje. Vedno bolj smo frustrirani, ko smo priča razvoju dogodkov v Siriji. Kot smo tukaj že v dvorani že slišali, nas je veliko zaskrbljeni, ker se počutimo nemočni. Eh, ko gledamo, kako na tisoče državljanov Sirije umira. Ali lahko naredimo več, kot smo naredili do sedaj, ali eh, lahko uvedemo več kot omejene Eh, diplomatske sankcije, gospodarske sankcije in embargo na prodajo orožja. Verjetno res ne moremo veliko več narediti, ampak eh, sedaj smo priča nedavnim eh, primerom združenega, koordiniranega vojaškega in diplomatskega delovanja z, eh, mednarodne skupnosti. Ali obstaja kakršen koli smisel, da tako razpravljamo in da pripravljamo še eno rezolucijo o Siriji. Ja, to ima smisel. Moramo izraziti solidarnost z potlačenimi državljani Sirije in eh, voditeljem Sirije moramo dati vedeti, da jih opazujemo, da jim gledamo pod prste in moramo zagotoviti, da pri tem ne bodo ostali nekaznovani. Kot pravimo v rezoluciji, želimo pritisniti na na evropske voditelje, zato da razširijo gospodarske in diplomatske sankcije za Sirijo. Želimo eh, več humanitarne pomoči za tiste, ki trpijo in so v stiski in želimo izraziti svojo odločenost v naših odnosih do Rusije in Kitajske ter jih pripraviti do tega, da spremejo rezolucijo v Združenih narodih ter srešijo vse nedožne ljudi. Najlepše hvala. Glede na dodeljen čas ste nekoliko pre, ga prekoračili. Sedaj pa dajem besedo gospe Kolaski Bombinski. Gosp Gospe in gospodje, gospod predsedujoči, v Severni Afriki je pred kratkim bilo ogromno protestov, arabska pomlad se je zgodila, vendar ni bilo takih masakrov, ki se kot smo jih sedaj priča v Siriji. Eh, še posebej nas eh, skrbi eh, mučenje otrok s strani sirijske vojske. To je izredno kruta oblika Eh, nasilja in mednarodna skupnost tukaj mora ukrepati, pa če tudi brez eh, potrditve eh, varnostnega sveta Združenih narodov. Mogoče bo prepozno, če bomo čakali na potrditev Kitajske in Rusije, tako kot smo to storili v primeru Libije. Evropa Evropsko unijo zelo pogosto uh, obtožujejo, da je prepočasna, da se preveč obotavlja na bližnjem vzhodu. No, sedaj pa naredimo, postopajmo drugače in prehitimo uh, dogodke na uh, posebnem. Sve to za izredne razmere pa moramo premisliti, kako bomo sodelovali z sirijsko opozicijo po pacu režima. Moramo zagotoviti stabilnost v državi v prihodnosti, sodelovati z Arabsko ligo in preprečiti medetične konflikte. Ne želimo, da bi se spet ponovil Irak. Moramo se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 žrtvujejo svoje lastna življenja za to, da druge rešijo pred brutalnostjo režima. Potrebujemo torej deklaracijo, ki bo podprla ravno te ljudi. Upajmo, da bo ta sirijska nočna mora kmalo končana, ampak pomagajmo tudi tistim, ki se zauzemajo za poštenje in pravico v Siriji. Najlepše hvala. In Sedaj dajem eh, besedo kolegici Šeplin za dve minuti. Uh, Kolegu. Hvala lepa za besedo. Mislim, da se vsi strinjamo, da to, kar se dogaja v Siriji in sicer uporaba nasilja proti političnim zahtevam, je nekaj, kar je nespremljivo in obžalovanja vredno. Vprašanje je pa, zakaj uh, se obstaja tako, taka trmoglavost na strani e, Asadovega režima, ki v ničemer ni e, ugodil zahtevam politične opozicije. E, napačno razumemo Sirijo kot povezano enotno državo. To je družba, ki je zelo segmentirana, približno pet skupin Eh, skupin, da živi eh, ena ob druge in aloviti so tukaj monopolizirali položaj. Aloviti so eh, šiite, kristijane in drute povezali, preuzdali nadvladali in a, večina proti asadskih protestnikov prihaja iz sunitskih vrst. Pa problem je, da eh, režim se boji, da bi sunitska večina prevzela um, Oblast pri tem pa ne dala nobene moči drugim skupinam. Vse to moramo upoštevati, eh, če ne se bodo boji in poboji nadaljevali. Mednarodna zagotovila za varnost sirijskih manjšin so bistvena, če želimo, da se kakršen koli dogovor obdrži. Najlepše hvala in sedaj. Dajem besedo kolegici Makovej za dve minuti. Is v Siriji državljani umirajo iz dneva v dan. Um, Visoka komisarka za človekove pravice Združenih narodov je rekla, da je situacija uh, obupna. Več kot 300 jih je izgubilo življenje od začetka februarja in enostavno jih je že težko prešteti. Otroke ugrabljajo, mučijo in ubijajo in to so dejanja vlade, ki je izgubila vso legitimnost v državi in mednarodno. Eh, Združeni denarodi so eh, predlagali eh, zaseg premoženja o 108 uh, eh, posameznikov in 389 gospodarskih subjektov. Tukaj prav gotovo uh, moramo zaseči njihovo zlato in uh, drage ka, drago kamenje, vendar eh, pri tem zagotoviti tudi humanitarno pomoč preko koridorja. Eh, Asadov režim moramo prisiliti, da odstopi in omogoči miren prehod v demokracijo. Najlepše hvala in sedaj postopek KHDI ali pritegnite pozornost, dajem besedo kolegici Andri Kenen. Gospod eh, predsedujoči, režim eh, Bašar al-Sada sigurno izvaja zločine proti človeštvu. To je treba takoj prekineti. Eh, visoka komisarka za človekove pravice in varnosti svet združenih narodov morajo sodelovati za to, da bi preprečili nekaznovanje teh zločinov. Da dejstvo, da sta Kitajska in Rusija uporabili veto v varnostnem svetu za preprečevanje sprejetja resolucije o Siriji, je nekaj, kar lahko le obžalujejo. To ima uh, slabe eh, posledice in spodbuja eh, Bašarja, da uporablja pravzaprav še težje orožje proti prebivalstvu. Arabska liga je pozvala k političnemu procesu, ki ga bo ovozdila Sirija brez nasilja. Vendar eh, ta agonija režima uh, eh, Bašar al-Assada si uh, zasluži eh, uposredovanje uh, visoke predstavnice in uh, tudi uh, našo podporo. Najlepše hvala, gospod Paško, imate besedo. The Splošno uh, Mnenje je, da je Sirija razdvojila varnostni svet Združenih narodov. Uh, sirski režim ubija uh, svoje ljudi, drugega pa podpirajo. Zakaj gre? Uh, ali v primeru Rusije obstajajo velike strateške in motivacije. Če ta režim se stopi, potem Rusija izgubi pomembnega partnerja, pa tudi pomembno uh, stranko za lasten izvoz. Uh, mogoče gre tudi za uh, en delček njenih kompleksnih odnosov z Iranom. Vendar pa, če bomo še naprej prej uh, podpirali Sirijo, bomo prišli čez tisto točko, kjer ne bomo več mogli se vrniti. Najlepše hvala, Kristina Orland. Basar al-Assad je uh, že doživel težke sankcije strani mednarodne skupnosti in mislim, da se to mora tudi nadaljevati. Eh, razen ekonomskih sankcij, ki so začeli paralizirati ta kriminalni režim, moramo eh, dati popolno podporo tistim, ki se mu upirajo. V zadnjem letu uh, smo jasno videli, da uh, volja ljudstva lahko podpre, uh, podre, zruši vsak režim, ne glede na to, kako močan je. Uh, predlagane so bile konkretni ukrepi za, združen, za Evropsko unijo in upam, da, ne, da se ne bomo obotavljali in da bomo čim prej pripravili jasno strategijo za Sirijo gospod predsedujoči jaz sem prepričana da je treba podpreti to resolucijo. Vidimo, kakšna grozodejstva se dogajajo v Siriji, ampak jasno je, da to lahko še eskalira in da se lahko prelije še več krvi. Eh, Rezolucija Združenih narodov ni bila sprejeta zaradi Rusije in Kitajske in zaradi tega je treba še posebej pritisniti na Rusijo, predvsem, da se zave svojih odgovornosti v tej regiji. Eh, Namreč Rusija eh, podpira podpira eh, delovanje Bašarjevega režima in to prav gotovo pomeni eh, veliko odgovornost za to, kar se dogaja na ulicah Sirije, še zlasti v Homsu. Veliko skrbi je, kaj se bo zgodilo. V, Riši, v Siriji obstaja približno 5 eh, milijonov kristjanov, eh, ki le gledajo, kaj se je zgodilo v drugih državah v podobnih situacijah in jasno je, da verske svobode tukaj ne bo. Želimo si nove Sirije, v kateri bodo lahko vsi mirno živeli, vključno z krščansko manjšino. In kot je rekel prejšnji govornik, je zato bistveno, da zagotovimo mednarodna jamstva. Najlepše hvala, gospod Andreja Smilcer, izvolite. Predsedujoči, vedno več je znakov, da bo sirski konflikt prerastel v nek eh, spor med verami, ki se ga že dolgo bojimo. Eh, in zdaj se lahko eh, eh, verski bratje k, um, maščujajo za to, kar se je zgodilo v Iraku in konec koncu suniti na zahodnji meji poskušajo sami uveljaviti svoje stališče tudi do sunitske vlade v Bagdadu. Kot da ne bi bilo konfliktov že dovolj, pa je vedno več znakov tudi, da se želijo v Siriji umešati vse skupaj tudi Al-Qaida. Uh, mislim, da zaradi ruskega veta ni veliko možnosti, da bi dobili mirovno misijo OZN. Eh, in še ta bi bila smotrna, samo če bi bil prej, sprejet, eh, prej sprejeta prekinitev ognja. Eh, vsekakor moramo zagotoviti, da se ta konflikt ne zaostri, kajti če bo to preraslo v vojno med veroizpovedmi, se bomo verjetno zelo opekli. Najlepše hvala, gospod Melcar gospod Vili Söndal, ki zastopa svet eh, oziroma predsedstvo sveta in podpredsednico komisije, visoko predstavnico za zunanje zadeve. Imate besedo. Najlepše hvala in zelo sem hvaležen za to zelo dobro in živahno razpravo. Uh, Popolnoma razumljivo je, kaj ti situacija, s katero se soočamo, je res grozna in prav gotovo vsi v tej eh, dvorani eh, vedo, da enostavno ne želijo več gledati, kako nedolžne ljudi eh, pobirajo medtem, ko protestirajo ali mirno živijo. Ljudi je izginajo, mučijo jih in bežati morajo iz svojih domov, iz mest. Vsi uh, zaničujemo režim, ki deluje na tak način. In to je tudi eden od razlogov, zakaj mi v svetu uh, smo do sedaj namenili uh, Siriji uh, prostor na dnevnem redu na vseh sestankih zunanih ministrov. Prav gotovo je pomembno, da imamo strategijo v Evropski uniji in ta strategija je tista, ki nas bo vodila naprej. Vedno uh, bomo sproti ugotavljali, kako lahko Evropska unija v taki situaciji pomaga sirijskemu ljudstvu. Prvo zapoved je prekinite z nasiljem, ne streljajte lastnih ljudi. In to je eh, mnenje, ki je razširjeno v vseh mednarodnih forumih in ga povsod uh, zagovarjamo, tako tudi v, v skupšč, generalni skupščini uh, Združenih narodov, kjer bo potekalo glasovanje jutri in kjer pričakujemo strogo obsodbo tega, kar se dogaja v Siriji. Pa tudi uh, varnosti svet Združenih narodov igra tukaj pomembno logo, kot so omenili že mnogi govorniki. Kritizirali smo stališče Kitajske in Rusije. Uh, ne morete biti stalni člani varnostnega sveta in enostavno gledati mirnih rok, kar se dogaja v Siriji. Mnogi ste to omenili in Rusijo in Kitajsko bomo na to opomnili. Ne gre le za Evropsko unijo, ki je takega mnenja, ampak tako mislita tudi Arabska liga in Turčija, Kitajci eh, trenutno potujejo po arabskih državah in verjetno eh, ne razumejo razlag, ki jih slišijo. Srečanje v Tuniziji 24. februarja bomo izrabili za to, da še enkrat razložimo, da je treba prekiniti nasilje in da se to lahko naredi le na političen način, za politično rešitvijo. In tako kot smo postopali na vseh mednarodnih forumih, bomo to počeli še naprej. To je naloga uh, zunanjih ministrov in tudi gospe Eštenove. Kaj pa ukrepi, uh, delovanje? Obstaja štiri eh, področja, na katerih še naprej lahko delamo. Kot prvo, eh, mirovniške sile, ki jih predlagajo arabske države. Želijo si eh, jih razmestiti, ne ve se točno ali preko Združenih narodov ali kako drugače. O tem bo govora v Tuniziji. In drugič, predlaganje je vzpostavitev mednarodnih koridorjev. Sam tega ne bi izključil, vendar za to uh, potrebujemo zelo močno podporo mednarodne skupnosti. Namreč ob koridorjih potekajo boji in tukaj govorimo ravno o bojih. In še naprej. Razen tega, nekateri ste omenjali uh, pomen uh, izogibanju državljanski vojni, ampak državljanska vojna obstaja kot nevarnost in zato ni ravno pametno, ni optimalno, da v državo pripeljamo še več oko, uh, orožja in potem uh, se zgodi, da nam situacija ujde iz rok. Torej, uh, kakšna je stališče Evropske unije. Zaostrili bomo sankcije na ravni vseh 27 držav članic, e, torej več posameznikov in več subjektov bo e, prizadeto za sankcijami in eh, pri tem ne bomo nikogar izključevali. Eh, Tesneje bomo sodelovali z sirijsko opozicijo in uh, se uh, prizadevali, da bi bila ta opozicija čim bolj enotna in ne razklana, kot je sedaj, kar je pomembno za novo Sirijo. In sedaj še vprašanje alternative. Kakšna je alternativa za Asada? Eh, nekateri so omenili ekstremiste, ampak v to alternativo ne verjamem. Sirici želijo živeti tako kot vsi drugi in odločati o svoji prihodnosti. Uh, v formatu, ki jim ga bomo pomagali vzpostaviti. Mislim, da se nihče ne zauzema za uh, diktatorska um, ekstremistične režime. In vse to bomo jasno povedali 24. februarja na srečanju v Tuniziji. Uh, hvala za vse prispevke, za. Um, priporočila in nasvete, ki jih bom prenesel baronici Eštanovi in to bo osnova za naše prispevke k reševanju rešitev. Najlepše hvala, gospod Sendel, eh, gospe in gospodje. Pripravljeno je šest osnutkov rezolucije za današnjo razpravo. Glasovali bomo o tem jutri ob 12. uri opovdne. S tem zaključujemo to razpravo in začenjamo z.